to bomo v prihodnje poskrbeli tudi za lažji dostop MSP-jev do finančnih sredstev za raziskovalnega okvirnega programa. Hvala. Eh, Hvala lepa. S tem zaključujemo razpravo. In s precejšnjo zamudo Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer krepitev OVSE, vloga Evropske unije. Prvi govornik v imenu visoke predstavnice in, visoke, in podpredsednice komisije je gospod Šastel. gospod predsedujoči gospa komisarka spoštovane poslanke in poslanci v veliko čast mi je da danes lahko spregovorim v tej dvorani v imenu visoke predstavnice gospe ashton čez tri tedne se bodo vodje vlad in držav šestinpetdesetih članic ovseja sestali v astani in sicer petintrideset let po Helsinškem aktu, 20 let po pariški izjavi in 11 let po vrhu v Istanbulu. OV se išče nov zagon. Nekateri so seveda dvomili v to, ali je ta organizacija sploh še merodajna. Zlasti nekatere države članice, predvsem zaradi tega, ker se organizacija ni ustrezno odzvala na zamrznene konflikte in tudi na bolj odkrite spore. Junija 2008 je predsednik Medvedev predlagal, da se na novo preuči tudi evropska varnostna struktura. Ta predlog smo sprejeli odprtega duha in posledično na krfu tudi sprožili nov proces, ki bo vodil k boljšemu usklajevanju. Predvsem pa bo vse skupaj privedlo k povrnitvi zaupanja. Evropska unija je skupaj z državami članicami odigrala pomembno vlogo, kar je omenil tudi gospod Rovček. Na vrhu v Astani bomo seveda govorili o vseh aktualnih temah. Na Dunaju se naši predstavniki trenutno pogajajo o sklepnem dokumentu, ki ga bodo potem posredovali vodem vlad in držav. Dokument bo sestavljen iz treh delov. Najprej bomo potrdili in utrdili vsa načela, norme, standarde OSAJA, v drugem delu se bomo lotili skupnih izzivov in prednostnih nalog, ter kako se jih lotiti. In tretje, kar je bistveno za Evropsko unijo, akcijski načrt. Ta končni dokument mora biti berljiv in razumljiv za vse naše državljane. Evropska unija je zelo ambiciozna in tudi druge države članice delijo njeno ambicijo. OVSE bi morala postati varnostna skupnost. Ta skupnost, ki bi delovala na področju Evrope, Azije in tudi na mejah Atlantika. V tem območju bi evropski državljani in tudi drugi živeli mirno, kjer ne bi bilo konfliktov, živeli bi na podlagi skupnih uh, načel in vrednot, spoštovati pa bi morali tudi seveda pravni red Avseja. Na tem bomo govorili v, na vrhu v Astani, oblikovali bomo tudi akcijski načrt. Ovse se ukvarja z varnostjo in jo skuša zagotoviti na globalni ravni, zato morajo vse tri dimenzije najti ustrezno ravnotežje, tako kot je to omenjeno tudi v vašem predlogu. Evropska unija se bo seveda držala tudi sklepov ministrov iz junija letos. Tri dimenzije so pomembne, politično-vojaška. Želimo doseči napredek pri posodobitvi Dunajskega dokumenta, ki se nanaša na varnost in na medsebojno zaupanje. Napredek je spodbuden. Na določene tematike se bomo sredotočili tudi na preomenjenem vrhu. Mislim, da pogajanja dobro potekajo. Države pa morajo sedaj dati ustrezen zagon tudi na daljemu delu. OVSE bi moral biti zmožen delovati na vseh treh dimenzijah, predvsem, ko gre za preprečevanje konfliktov, zgodnje opozarjanje in reševanje kriz ter ponovno izgradnjo. Evropska unija bo podala seveda konkretne predloge, enako velja tudi za njene partnerje. Vzpostaviti je treba varnostno skupnost, kar pomeni, da je treba najprej rešiti spor v Gornjem Karabahu, Gruziji in pri Dnesterju. Ti konflikti še vedno lahko se razplamtijo, kot kaže dogodki iz leta 2008. Takšni dogodki spodkopavajo zaupanje, zato bi moral naš vrh biti priložnost, ko bi vsi pokazali politično voljo, da se rešijo to vrstni konflikti, da se skupaj soočimo z izzivi. Predvsem pa zato potrebujemo ustrezen načrt. Ovse se mora obrniti v prihodnost, kajti preteklost je za nami, spori so rešeni. Predvsem pa bi se morali usklajevati čezmejno tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami in institucijami. Veste, kaj vse nam grozi, ne bom tega sedaj našteval. Evropska unija si želi, da bi tudi vprašanje energetske varnosti obravnavali seveda v luči reševanja konfliktov. Potem še gospodarski in okoljski vidik, tu je treba zagotoviti nov zagon preglednost, dobro upravljanje sta prav tako zelo pomembna. Potem je tu še dovajanje energije, podnebne spremembe in tako naprej. Človekove pravice, temeljne soboščine, vladavina prava, demokracija. To so temeljne vrednote in načela, na katerih bo temeljila varnostna skupnost. Ponovno je treba potrditi njihovo veljavnost, vendar to ni dovolj. Vsa ta načela je treba ukrepiti okrepiti in jih tudi bolj odločno izvajati v praksi. Vodje držav in vlad bodo o tem tudi govorili. Želimo si, da bi določene stvari spremenili, da bi upoštevali tudi priporočila OSE. Za Evropsko unijo je pomembna tudi človeška dimenzija, kajti to je osnova za sobivanje državljanov in držav. Evropska unija sodeluje pri krepitvi svobode tiska podarjamo tudi pomen svobodnih volitev v območju Ovseja. Uloga demokratičnih institucij in institucij, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, bi morala biti okrepljena in predvsem ohranjena. Poleg tega je treba storiti vse za to, da se okrepijo tudi dejavnosti visoke predstavnice na področju svobode medijev. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospod Šastel. Sedaj pa dajem besedo poslancem v imenu političnih skupin, najprej v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Gžip, dve minuti. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoči. Od visoke predstavnice za zunanjo politiko smo že večkrat slišali o tem. Libor Rovček je prav tako pripravil resolucijo na to temo. Proces skrfa moramo znova zagnati. To je nekaj, kar je navedla tudi visoka predstavnica. Vse bi lahko bila zelo dragocena institucija, ko govorimo o reševanju regionalnih sporov, tudi kar zadeva postopke demokratizacije v državah. Zavarovati moramo ravnovesje med tremi stebri, vojaški stebr, okoljski stebr ter človeški stebr. Tradicionalno razumevanje varnosti na podlagi trde moči trdih sil, to je vojaško posredovanje, to je zelo pomemben. Prav tako pa je zelo pomembna varna skrba s hrano in socialna varnost. O no, vse bi moralo storiti več na teh področjih. To bi lahko zagotovili z opazovalnimi misijami. Od IHR je zelo pomembno prispeval k postopku demokratizacije. Gre za dejavnost, ki jo je vredno podpreti. Vendar dobro delo Ovseja se ne konča samo pri medijaciji. Ovse je organizacija, ki državam, ko predsedujejo organizaciji, omogoča, da zasijejo, naprimer, vloga Kazahstana se je pokazala v trenutni krizi v Kirgiziji ali pa kako so posredovali med Turkmenistanom in Uzbekistanom. To je zelo dragoceno. Decembrski vrh v Almatiju. bi moral pomagati pri sprejetju listine OSEA. Zato želim podpreti osnutek predloga resolucije gospoda Ročka. Hvala. Hvala lepa. Podpredsednik Rovček je naslednji. Tri minute imate. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, letos praznujemo 35. obletnico sklepnega akta iz Helsinkov postopek iz Helsinko nam je pomagal zagotoviti zgodovinske spremembe v Evropi. Evropa je bila po drugi svetovni vojni in po hladni vojni razdeljena, sedaj pa vsi živimo v miru in sodelovanju. Nekateri oziroma vsi državljani držav, ki so nekoč živeli za železno zaveso, sedaj uživajo v svobodi in demokraciji. Ne glede na to, pa nismo izpolnili vseh ciljev, ki smo si jih takrat zadali. V številnih regijah še vedno potekajo etnični spori med sosedi. Številne države le stežka dopustijo, da demokracija požene korenine. Vse države se soočajo z novimi izzivi, kot so izzivi na področju varnosti, organiziran kriminal, trgovanje z ljudmi, trgovanje z drogami, pa tudi varnost na področju energije in interneta. 35 let po Helsinkih in 11 let povrhu v Istanbulu, organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, potrebuje nov zagon. Potrebuje tudi reforme. Proces skrfa kaže, v katero smer se moramo podati na prihajajočem vrhu v Astani. V predlogu resolucije, o katerem bomo jutri glasovali, Evropski parlament predlaga več priporočil za vrh. Naprimer, predlagamo, da bi na vrhu razpravljali in sprejeli akcijski načrt za preprečevanje konfliktov, upravljanje s krizami in pokonfliktno rekonstrukcijo. Prav tako akcijski načrt, ki bi omogočil sprejetje listine za varnostni sektor v okviru OSEA. Organizacija varnost, za varnost in sodelovanje v Evropi, kakor smo slišali, je edinstvena in je sestavni del euroatlantske in euroazijske varnostne strukture. Ima zelo obsežno osnovo, združuje države od Vancouvra do Vladivostoka. Edinstvena je tudi zato, ker povezuje politično, vojaško, gospodarsko, človeško, okoljsko in pravno sodelovanje med državami članicami Evropske unije in njena skupna zunanja politika je zaradi Lizbonske pogodbe še močnejša. Zato bi to moralo okrepiti sodelovanje med EU in OSEM, kajti le tako bomo lahko izpolnili svoje skupne cilje. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu socialistov in demokratov. Se upravičujem, pravi predsedujoči, pravkar smo slišali predstavnika socialistov in demokratov, zato je sedaj na vrsti predstavnica Aldeja. Za dve minuti, gospa Jaten Meki. Hvala lepa, gospod predsedujoči. CSC E oziroma OSE je vedno bila zelo pomembna, spoštovana organizacija. Sedaj jo potrebujemo bolj kot kdajkoli prej. OSE je organizacija, ki omogoča dostop do kriznih območij, kamor druge organizacije nimajo dostopa. Zato organizacijo potrebujemo. Potrebujemo jo v, v Srednji Aziji, računamo na njeno pomoč na področju policijskega posredovanja, pri tem, ko se borimo proti trgovanju z drogami in pri zavarovanju meja. Humanitarne dejavnosti OSEA so prav tako edinstvene. Kot del humanitarne razsežnosti dejavnosti OSEA smo videli inovativne načine za boj proti trgovanju z ljudmi. Prav tako pa smo v okviru organizacije lahko ukrepili kapacitete, zmogljivosti v posameznih državah. Evropska unija prispeva na področju policijskih operacij, vključno z uporabo paravojaških sil. Evropska unija je prav tako aktivna na področju razvojnega sodelovanja. OVSE je prav tako postala pomembna povezava med okoljem in varnostjo. Evropska unija bi se morala iz tega kaj naučiti. Vendar pri svojem delovanju bi morala EU eh, e ovse vzeti za vzor. Ovse je ponavadi na terenu prej kot Evropska unija, imajo več izkušenj, imajo tudi izkušene strokovnjake. Moč Ovseja pa je odvisna od volje njenih držav članic Evropske unije. Tam s tem sodelujemo in zato je zelo pomembno, da cenimo njihovo delo. Gospod Butikofer, zeleni, prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Gospod minister Šastel je uvodoma dejal, da vse išče novo dinamiko. Ta parlament bi rad prispeval k temu, da bi to dinamiko tudi našla. Predlog resolucije, ki je pred nami, ki ga je pripravil podpredsednik, govori o tem in to se nanaša na veliko večino v parlamentu, o progresivni drži o vse. Nov zagon pa je nekaj, kar je prišlo z veliko strani. Naprimer, predlogi ameriškega podpredsednika so igrali pomembno vlogo. Sedaj pa potrebujemo bolj jasno opredelitev ciljev krvskega procesa. To je pomembno za vrh, ki je pred nami. Vse tri dimenzije ovse, ovseja bi morale biti okrepljene, čeprav posebno tudi ODIHR. Sveda pa želimo narediti tudi nove korake in mislim, da je to tisto, kar je dragoceno pri tem predlogu. Naprimer, govorimo o tem, ali ne bi bilo možno v prihodnje Evropsko unijo v sklopu skupne varnostne politike oblikovati tako, da bi misije prevzemal tudi OVSE. V primeru Kirgizije bi bilo zelo pozitivno, če bi imeli takšno možnost in če bi tam lahko skupaj z ruskimi partnerji lahko izvedli kaj takšnega. Poleg tega, in gospod podpredsednik Rovček je že upozoril na to, je bil podan predlog, da bi kot cilj krvskega procesa imeli listino, kar se varnosti tiče na področju vseh držav o vse. Mislim, da je to pravi odgovor na predloge ruske strani, ko gre za novo razpravo o varnostni strategiji v euroatlantskem prostoru. Pripričan sem, da bo o vse ostala zelo pomembna za skupno varnostno arhitekturo euroatlantske povezave in upamo, da bo tudi uspešna. Hvala lepa. Ja. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Tenok, ECR minuta. Hvala lepa. OSE ima vedno večjo vlogo pri zagotavljanju miru in stabilnosti v Evropi. Dejstvo, da Amerika, Kanada, Rusija in številne druge države v Srednji Aziji prav tako so del te organizacije, zato ima ta organizacija zelo veliko verodostojno, kako je bilo omenjeno od Vancouvra do Vladivostoka. To povdarja tudi OSE same, zato nadomešča Svet Evrope kot najpomembnejši forum za razpravljanje vprašanj demokraciji, seveda. Podpirajo tudi spremljanje volitev, kar zadeva človekove pravice in načel pravne države v Evropi. Tudi tukaj so aktivni. Misije na terenu v Gruziji in Moldaviji, na primer, prispevajo k temu, da stabilizirajo družbo in družbe, ki so, se spopadajo s posledicami zamrznenih konfliktov. Trenutno predsedstvo Kazahstana je pomagalo povečati profil te organizacije in opozoriti na osrednjo Azijo, še posebej na vprašanje varnosti in terorizma. Prav gotovo obstajajo številne možnosti za razvoj odnosa EU z OSE, vendar pri krepitvi tega partnerstva upam, da bo visoka predstavnica pozorna na to, da ne bi prišlo do podvajanj prizadevanj in da ne bi zapravljali denarje davkoplačevalcev, sedaj ko zategujemo pasove. Vsekakor pa moramo razmisliti o tem, da bi OVSE, CSDP in EU združili v dobro sodelovanje. Svet Evrope in OVSE bi morda lahko razmislila o združitvi, tako bi lahko prihranili veliko denarja. Hvala lepa, kolegi. Naj vas upozorim, da se morate držati svojega časa za govor. Kaj ti? Tolmače imamo na voljo samo do polnoči. Ne želim pa tukaj sedeti do druge zjutraj. Gospod Šolc, GUE NGL, minuta prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moja politična skupina pozdravlja, da se je Evropski parlament sebinsko spet izrekel o OVSE in da smo tako vzpostavili in ovrednotili povezave EU s helskiškim procesom. Gospod podpredsednik, vaše poročilo jasno izpostavlja, da OVSE in EU nista konkurenčna, to sta partnerja, ki iščeta rešitve za veliko vprašanj v Evropi. Imata svoje pristojnosti in izkušnje in s tem lahko pomagata. Za me, kar se Astane tiče, mislim, da moramo izpostaviti dva vidika. Potrebujemo razpravo o varnostno-politični prihodnosti celine, ki je večja kot EU, in eh, še vedno imamo veliko varnostnih težav. Krvski proces omogoča strukturirano in perspektivno razpravo in bi moral biti tako oblikovan, da bi na koncu dobili konkretne rezultate, kar se razoroževanja tiče. EU in OSE se vzajemno potrebujete in eh, to zahteva tudi naprimer vprašanje podnebnih sprememb in energetske oskrbe. Tukaj potrebujemo strukturirano sodelovanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Nedelčeva, dve minuti, prosim. Gospod predsedujoči, gospod Šastel, gospe in gospodje. Rada bi izpostavila osrednjo vlogo, ki jo igrajo opazovalne misije volitev pri našem povezovanju z OSEJom. Poleg tega se s tem krepi tudi naše zunanje delovanje. Spoštovanje političnih in državljanskih pravic je del temeljnih načel v Evropski uniji. Zagotoviti je treba tudi integriteto volilnega procesa. To je bistvenega pomena, če želimo zagotoviti vrodostornost zunanjega delovanja Evropske unije. OSE in Evropska unija sta obe že pošiljali ob voli, misije za opozovanje volitev. Vzpostavitev Evropske službe za zonanje delovanje od nas zahteva, da spostavimo tudi ustrezni proces tesnega sodelovanja med eh, institut, organizacijami za človekove pravice v okviru OVSE-ja in službo za zonanje delovanje v Evropski uniji. S tem bi Evropska unija lahko okrepljeno sodelovala in delovala tudi na območju OVSE-ja. Seveda pa bi to vrstno sodelovanje moralo potekati tako pred napotitvijo, kot po zaključku misije za opazovanje volitev. To je pomembno, če želimo, da misija dobro poteka in da se potem zagotovi tudi ustrezno nadaljne spremljanje. Evropski parlament je neposredno demokratično izvoljen organ, zastopa državljane, zato bi morali imeti možnost spremljati volitve tudi izven Evropske unije. To je adut, ki ga Evropska unija ima v svojem rokavu in bi ga morali ohraniti. Sveda pa priznavamo tudi pomen gospodarskih in okoljskih vidikov. Stabilnost in varnost sta pogosto odvisne od obeh vidikov. Uporabiti je treba strokovno znanje OVSE-ja in Evropskega parlamenta na obeh področjih. Redno jih je treba uporabljati to znanje na področju gospodarstva, okolja in družbe. Le tako bodo naše skupne misije boljše in močnejše. Če se bo Evropska unija bolje usklajevala z OVSE-jem, potem bodo tudi misije za opazovanje volitev veliko boljše. Poleg tega pa bomo s tem okrepili tudi delovanje službe za zunanje delovanje. To pa je tudi cilj, ki je zapisan v Lizbonske pogodbi. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je Čabata Bajdi, dve minuti. Eh, Hvala lepa. Rad bi vam čestital za pobudo, kajti vsi vemo, da je v Evropi najpomembnejša organizacija seveda EU, vendar pa na mnogo področjih sta svet Evrope in OVSE prav tako zelo prominentna. Imata toliko izkušenj pri reševanju medetničnih konfliktov, pri humanitarni pomoči, naprimer, da resnično lahko na njo računamo. Kaj je dodana vrednost OVSE? Omenil sem že medetnične konflikte, omenil sem dejstvo, da ima vse visokega predstavnika za nacionalne manjšine, ki redno posreduje v sporih. Evropska unija pa takega sistema za zaščito etničnih manjšin nima. Mašina, manjšina, besedica manjšina se je šele pojavila v Lizbonski pogodbi. Imamo pa kar nekaj zamrznjenih konfliktov. 90 odstotkov leteh pa je med etničnih. Torej, mora EU uporabiti izkušnje OSE. Kar se tiče Romov, je tudi tukaj OSE odigrala pionirsko vlogo. Uvedla je veliko programov. Naj vašo pozornost usmerim na te programe. Ko pripravljate svojo strategijo za Rome, prosim, upoštevajte izkušnje AUSE. Prav tako je potrebno upoštevati izjavo iz Köbenhavna iz leta 1990 o avtonomiji manjšin. In še končna pripomba, kar se svobode medijev tiče. Ko poslušamo predstavnika AUSE, ki je odgovoren za svobodo medijev, lahko slišimo, da je bolj jasen, kar se kršitev v državah tiče. Zato v polni meri podpiram večje sodelovanje z OVSE, kajti to bo dobro za EU. Hvala lepa. Naslednja je gospa Hautala, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi podprla to, kar je dejal gospod Pütikofer, da bi imeli uravnotežene tri dimenzije OVSE. Čeprav posebno bi rada omenila to, da moramo braniti človeško dimenzijo. Naj omenim, da sem zelo zadovoljna, da vaše poročilo omenja tudi to, da mora predsedujoči Kazahstan spoštovati temeljne vrednote in človekove pravice pred vrhom v Astani. Vemo, da razmere niso zadovoljujoče. Veliko je resnih kršitev človekovih pravic, strašne razmere v zaporih in tako dalje. Prav tako sem vesela, da vaše poročilo vključuje predlog in pripombo, da mora Evropski parlament postati bolj aktiven na področju človeške razsežnosti. Velik dosežek je, da lahko civilna družba v polni meri sodeluje. In moramo podpreti sporedni dogodek, ki ga bo organizirala civilna družba pred Astanom. In to ne sme biti samo možnost eh, slave za Kazahstan. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Migalski, prosim. E, doceniam pana jezik polski. E, chciałbym... Hvala lepa. Cenim, da ste uporabili polščino. Rad bi dejal, da moramo mi v EU ukrepiti vlogo AUSE, še prav posebno tam, kjer je to pomembno za naše interese. Pridnester je Gruzija. Pri izpolnjevanju šestočkovnega načrta predsednika Sarkozija, tudi pri vprašanjih, ki jih je omenila gospa Hautala, moramo sodelovanje ukrepiti. Mislim na človekove pravice. Ne smemo pa pozabiti, da je Evropska unija že inštitucija sama za se in naše sodelovanje za vse bi nam naj pomagalo. Ne sme pa biti zavezojoče, da se moramo držati odločitev vse. Imamo tudi ne evropske člane v vse. Če bomo 100 odstotno sprejeli to sodelovanje, potem bo to protiproduktivno za nas kot EU. To pomeni, tesnejše sodelovanje, vendar pa paziti moramo, to sta dve različni instituciji. Is... Hvala lepa. Sedaj pa gospod Sogor Čaba. Dve minuti, prosim. Bistveno... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Odkar je bila OVSE ustanovljena, opravlja nalogo prevencije in zgodnega opozarjanja na možne spore institucionalna struktura je taka, da ima visoki predstavnik za manjšine posebno nalogo. Deluje preventivno pri zmanjševanju napetosti med večino in manjšino. To je to, kar angleži imenujejo diplomacija zgodnega opozarjanja. Evropske unije bi inštitucije naj zagotavljale reševanje teh sporov. Institucije OVSE lahko odigrajo tudi pomembno vlogo in eden od primerov je uvedba akta o uradnem jeziku na slovaškem. Visoki komisar je posredoval med stranima. Žal lahko rečem, da ta medijacija ni bila uspešna. Še vedno prihaja do napetosti. Zakaj? Zato, ker je diskriminativno in je proti veliko mednarodnim dogovorom, kot je Beneška komisija jasno sporočila. morda bi lahko bili bliže rešitvi, če bi urad visokega komisarja lahko našel srž težav. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa postopek HDI. Pritegnite pozornost predsedojočega, gospod Higgins, prosim. E Hvala lepa, gospod predsedojoči. Vse bi naj zagovarjali človekove pravice, politično svobodo in svobodo medijev. Gospod Častel, prosim, Kazahstanu smo dali predsedovanje OSE in imeli bodo prestižni vrh v Astani. Ali se zavedate, da so politične pravice v Kazahstanu cinično zatirane, da ni svobode medijev in da zatirajo človekove pravice? Aktiviste mečejo v ječo. Delegacija v Kazahstan septembra pa je dobila dokaze o zelo brutalnem ravnanju v zaporih. Pred dvema tednoma pa je predsednik komisije Barozo z vsemi čestmi pozdravil predsednika Nazarbave, ki je odgovoren za vse te grozote. Pa ni nič kritiziral. Zakaj je gospod Šastel, so dogovori o nafti in plinu tako pomembni? vrh Astane bi morali preklicati, če želimo biti resni, kar se tiče eh, zagovarjanja človekovih pravic in branjenja političnih nasprotnikov. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Šastel v imenu Lady Ashton. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod in gospodje, najlepša hvala. Hvala vsem, ki ste se oglasili. Hvala za vse pripombe. Zagotovo bom Lady Ashton posredoval vaše želje glede racionalizacije pri uporabi sredstev tudi v okviru Evropske službe za zonanje delovanje. Omenil bom tudi, da si želite boljše sodelovanje. Na začetku razprave ste številni omenili določene skupne teme. Omenili ste vprašanje človekovih pravic v Kazahstanu. Prav imate, ko povdarjate tudi ta vidik. Nekateri ste to danes res izpostavili, ker je to pomembna tema tudi za Evropsko unijo. Mi to vedno znova ponavljamo na vsakem srečanju, ki ga imamo z vodi iz Kazahstana. Še naprej je treba nadaljevati z demokratizacijo, zagotavljanjem človekovih in državljanskih pravic. Tudi na zadnjem sestanku gos, na, s gospodom Nazarbajevem, ko je bil na obisku pri nas, smo to omenili, no kljub nekaterim nasprotnim prepričanjem. Zagotovo bomo v Kazahstanu imeli še priložnost, da se razbremenimo vsega bremena, ki ga nosimo iz preteklosti, da oblikujemo varnostno skupnost, da bo delovala vse do Vladivostoka, tako kot ste že sami povedali, in da bomo na ravni 21. stoletja. Zagotovo lahko poskrbimo tudi za uveljavljanje evropskih prednostnih nalog. Potrebujemo podporo vseh vodi za to, da bomo zagotovili da se spoštuje dostojanstvo vsakega posameznika, da se organizirajo svobodne volitve, da bodo vsi posamezniki imeli možnost sodelovati pri socialnem in gospodarskem razvoju ob spoštovanju trajnostnega razvoja okolja. OV se bo zagotovo še naprej plodno deloval, vse to se bo konkretiziralo tudi v Astani. Pripričani ste lahko, da bo Evropska unija prevzela svojo odgovornost. Hvala. Hvala lepa. Tako, zaključili smo razpravo. Jutri bomo glasovali o resoluciji. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Gre za poročilo Agustina.